Hvala lepa, gospod kandidat za komisarja. Sedaj začenjamo z razpravo. V imenu Evropske ljudske stranke je prvi na vrsti gospod Burkhard Balc. Hvala, gospod predsednik Lord Hill. Dve vprašanji imam, ki sta splošnega pomena. Prvič, Finančne inštitucije v Evropski uniji so zelo zapletene in enotna pravila glede tehničnih standardov in delegiranih aktov pa pomenijo, da je majhnim in srednje velikim podjetjem zelo težko izvajati uspešne modele. Komisija je zavezana sorazmernosti in te, ta načela je potrebno preliti v življenje, zato sprašujem, kako boste kot prihodni komisar zagotovili, da se sorazmernost ne bo obravnavala kot izjema, pač pa da bo to pravilo. To je eno vprašanje. Drugo pa se nanaša na študijo učinka. Videli smo, da je bila opravljena študija glede akumulacije učinkov reguliranja finančnih trgov. Zanima me, kako boste kot prihodni komisar obravnavali to študijo. Gospod kandidat za komisarja. Hvala, gospod Balc. Dotaknili ste se dveh izjemno pomembnih vprašanj. Kako doseči pravno ravnovesje glede zakonodaje in po drugi strani, kako lahko zagotovimo, da bomo imeli zakonodajo in pravila, ki bodo sorazmerna in da bomo lahko spremljali učinke v posameznih segmentih. Najprej, kar zadeva sorazmernost. Moj odgovor se bo verjetno danes popovden večkrat ponovil in sicer ravnotežje. Potrebujemo predpise, ki bodo delovali, vendar pa ne smemo predpostavljati, da so vsa podjetja iste velikosti in da imamo zato lahko en sam pristop za vse. Zato zelo re resno jemljem načelo sorazmernosti. Glede izračuna učinka predpisov, Se mi zdi, da je to zelo pomembna tematika in če bom potrjen, bi rad o tem razmislil. V vrsti pogovorov, ki sem jih imel s poslanci, člani tega odbora, ki so bili iz različnih političnih skupin, se je spostavilo vprašanje, ali bi bilo smiselno, da bi zadevo pogledali bolj kompleksno. Torej, kakšen je skupen učinek zakonodaje? In zdi se mi, da je to pametno, da pogledamo, kako se akumulirajo ti učinki. Gre za zelo zapleteno tehnično vprašanje. Vemo, da je potekalo veliko dejavnosti in to na mnogih različnih področjih. Zdaj pa je treba ugotoviti, kako eno področje vpliva na drugo. To je izjemnega pomena in to bi rad naredil, če bom potrjen. Hvala lepa. Sedaj pa Eliza Ferreira v imenu skupine SD. Hvala lepa. Govorila bom angliško, da bova bolj neposredno komunicirala. Gospod kandidat, v svojih pisnih odgovorjih temu parlamentu ste dejali, citiram, da se ne morete enostransko zavezati, da boste predlagali katerokoli pobudo. Vendar pa Evropska komisija, torej inštitucija, kjer želite sodelovati, dejavno sodeluje pri izgradni bančne unije s konstruktivnim sodelovanjem s tem parlamentom, kot ste morda opazili. Bančna unija temelji na treh stebrih. Imamo že enoten nadzorni mehanizem, imamo tudi enoten mehanizem za reševanje. Ostali, preostali del je tretji stebr. Gre za skupne jamstva za depozite. Moje vprašanje za to je, ali boste predstavili predlog, za enotno jamstveno schemo za depozite, kar je pravzaprav preostali del bančne unije. Ali boste to naredili do konca leta 2015 in kakšna bo struktura take scheme? Hvala lepa. Uh, Hvala lepa. Veseli me, da imam priložnost spregovoriti o pomenu bančne unije ki je bistven del moje prihodne službe. In kot ste dejali, je skoraj da prva prioriteta ta, da dodamo še manjkajoče dele sestavljanke. To pomeni v prvi vrsti, da bomo sprejeli ustrezne ukrepe, zato da bo začel delovati enotni sklad za reševanje. Prav tako vem, da bomo potrebovali tudi delovanje tako imenovanih varoval. In vse to so teme, o katerih je bilo kar nekaj razprave v tem odboru. Moj pristop bo vsekakor ta, da bo zame prednostna naloga najprej izvajanje tistih procesov, ki so predvideni. In kar zadeva jamstveno schemo za depozite, so nekatere rešitve že predvidene. Ko ste spraševali, če bom do konca leta 2015 eh, predlagal enotno schemo, tu vam odgovora ne morem dati. Vsekakor pa nameravam nadaljevati s predvidenim pristopom. Vidimo, kako to deluje pri posameznih schemah, v prihodnje pa je to možnost. Pregledali bomo, katere rešitve so na mizi in ta bo tudi moj pristop. E Najlepša hvala, sedaj pa Kej Swinburne za EKR. And welcome, uh... Najlepša hvala, Lord Higl. Tudi sama bom spregovorila v angleščini, ne v valižanščini danes za spremembo. No, pravzaprav sem vas hotela vprašati kar nekaj stvari, ki se nanašajo na finančne trge, ampak jih bom prihranila. Glede na to, da smo v preteklih dveh tednih, odkar smo izvedeli, da ste nominirani za komisarja, slišali na hodnikih eh, enega izmed pomislekov, ki se vedno znova pojavlja, to je vaš življenje pis dve podjetji, zelo dobro znani podjetji, torej Label Communications in uh, Bell Pod Communications, najdemo na vašem življenjopisu. Prav tako ste ustanovili lobistično podjetje Quiller Consultants. Dobro bi bilo, če bi odkrito naslovili te pomisleke v samem odboru in uh, razložili svojo vlogo v teh podjetjih in uh, zanima me, ali imate še vedno odnos do teh podjetij. Najlepša hvala. Da, hvaležen sem za priložnost, da se lahko odzovem na te pomislike. Tu se bom osredotočil predvsem na podjetje Quiller Consultants, ki sem ga ustanovil leta 1998 pri um, drugih uh, podjetjih, ki ste jih omenili, tam pa sem sodeloval pred približno pol stoletja, tako da se ne spominjam tisto dobro vseh elementov. Kar se tiče podjetja Killer Consultants, uh, sem lahko upravičeno plačeval zaposlene. Sem pa prodal podjetje pred osmimi leti in od njega odšel oziroma ga zapustil pred štirimi leti. Kar pa se tiče morebitnih nadaljnih uh, stikov, ki jih imam s tem podjetjem, uh, Pa ne povem, da ko sem se priključil vladi, britanske, britanski vladi kot eh, minister za zaposlovanje oziroma za izobraževanje, sem eh, že v nekaj urjah prekinil stike s tem podjetjem. Imel sem sicer nekaj delnic v lasti, ki sem jih prejel, ko sem podjetje podal ampak v skladu z pravili za ministre sem te delnice prodal in tudi jasno obrazložil, da sem jih imel vlasti. Ker je obstajalo tveganje, da bi prišlo do morebitnih neskladij ob prevzemu te funkcije, pa sem zelo hitro vse upletene obvestil o svojem lasništvu in um, zaradi morbitnega konflikta interesov sem na to te delnice tudi prodal. To je zelo resno vprašanje, ki bi ga morali resno jemati vsi. Konflikt interesov se nanaša na vprašanje, ali bi lahko takšen interes lastnično delavni, delnic ali pa članstvo v upravnem oboru vplivalo na moje delo kot komisarja. Ampak moram jasno povedati, da nimam ne delnic, ne obveznic. Sedaj pa Silvi Gulard za Alde. Hvala. Ne bom spregovorila v angleščini, Spregovorila bom v angleščini, zato da ne bom spregovorila v jeziku Moljera. Kar se tiče bančne unije, ta predvideva večino sodelujočih držav članic, um, ki so v monetarni uniji in tistih, ki niso. Citiram, trenutno ta mehanizem SSM že deluje in zdi se, da deluje korektno, ne da bi posegal na pristojnosti Evropske centralne banke. Zanima me, ali ste pripravljeni sprejeti nadaljevanje sistema ali pa njegovo širšo uporabo, ki po mojem mnenju vnaša fragmentacijo v enotni trg in daje nekaterim državam članicam pravico veta. Se opravičujem najprej vsem francoskim govorcem um, za moj uvodni nagovor, če sem morda nekoliko popačil jezik Molijera. Kar se tiče vsebine vaših vprašanj in konkretnih ureditev, ki so bile sprejete in uvedene v kontekstu spostavitve bančne unije in kar se tiče vloge EBA, ne povem, da smo se odzvali na takratne razmere. In koliko vem na podlagi poizvedb, ki sem jih opravil, je videti, da te ureditve delujejo. Moj odgovor na vaše vprašanje je lahko pravzaprav kratek. Torej, ali je to dober model, ga lahko širimo na druga področja. Mislim, da smo ta model razvili zaradi konkretnih eh, razmer in odnosa med bančno unijo in sodelujočih in nesodelujočih držav. Sedaj pa za GUE med karti. Gospod kandidat za komisarja, junija 2012 se je Evropski svet dogovoril, da bo preprečil oziroma ločil eh, bankrot držav in Zato, da bi ležili bančni sistem, je bila sprejeta odločitev tudi glede bančnega finančnega premakraja na Irskem. Manj kot en odstotek prebivalstva Evropske unije je moralo pravzaprav na plečih nositi približno 40 odstotkov stroškov za reševanje bank. Sami boste član kolegija komisarjev in pripada vam pomemben eh, gospodarski portfelj. Tako da moje vprašanje je, ali boste načeloma podprli prošnjo irske vlade oziroma katere koli druge vlade v podobni situaciji, ko gre za dokapitalizacijo bank, tako da bomo res lahko priča pravi gospodarski obnovi posod po Evropi. Hvala za vprašanje. Da, razumem, kako zelo občutljivo in pomembno vprašanje je to za irske državljane. Sploh, če upoštevamo okoliščine, v katerih eh, je prišlo do prošnje. Seveda je treba upoštevati razprave, ki potekajo v vseh državah evra. Kolikor vem, je spravnega vidika v okviru Evropskega mehanizma za stabilizacijo predvideti retroaktivno dokapitalizacijo bank. Sicer eh, to še ne pomeni, da vas lahko podprem, tako kot bi si to želeli. Odločitev bo v to vrstnih primerih treba seveda sprejeti na podlagi specifičnih okoliščin. Gre tudi za odločitev, ki jo bodo morale države evroobmočja sprejeti soglasno in naj povdarim, da je to področje, ki ga bo vodil kolega Pierre Moscovici. Če bo prišlo do to vrstnega zaprosila v prihodnosti, bi z vesel, bom z veseljem um, sodeloval v kolegiju, ki bo obravnaval to vprašanje in osvetlili bomo vaše okoliščine oziroma okoliščine držav članic, ki so se znašle v tej situaciji na podlagi konkretnih razmer. Hvala. Sedaj pa za zelene Sven Gigold. Welcome. Lord Hill, lepo pozdravljeni. Odkar smo um, izposlovali mastrihsko pogodbo, se je razmerje med Združenim kraljestvom in Evropsko unijo na številnih področjih ohladilo. Zanima me, kako je z vašo predanostjo Evropi, kaj ste sami storili kot javna oseba v tem času, zato da bi odnos med uh, Veliko Britanijo in uh, Evropskim združevalnim procesom okrepili približno 700 organizacij na finančnem področju trenutno lobira v Bruslju. Tudi Londonski City je pozdravil vašo kandidaturo. Tudi vi ste ustanovili, eden, ste eden izmed soustanoviteljev lobističnega podjetja Killer. Tako da me zanima, mar. N, smo izbrali pravo osebo za ta portfelj v Evropski uniji. Zanima me, za katera podjetja ste neposredno delovali v svojem času. Um, uh, Ne, uh, najprej povem, da kar se tiče moje zavezanosti Britaniji in um, temu, da mora odigrati pomembno vlogo v Evropski uniji. No, ravno zaradi tega sem želel sprejeti to nalogo in odigrati svojo vlogo. Če si pogledamo preteklih 25 let, eh, dobro četrtino stoletja, sem eh, bil eh, član vladnega kabineta Velike Britanije, ko, je bila, ko se je sprejemalo Maastrichtsko pogodbo, takrat sem bil svetovalec Keneta Clarka in razumem, kako občutljivo je to vprašanje v Združenem kraljestvu. To je vprašanje, s katerim živim že 25 let in moje stališče je zelo jasno in enostavno in mislim, da sem ga dobro predstavil. Mislim, da je v interesu Velike Britanije, da ostane v Evropski uniji in tudi v interesu Evropske unije, da Velika Britanija ostane del unije. Toliko glede vašega prvega vprašanja. Kar se tiče vašega drugega vprašanja, glede mojih podjetniških dejavnosti, pa naj povem, da sem že deloma upam, da naslovil to vprašanje. Naj ponovim, pred štirimi leti in pol sem odšel iz tega podjetja. To je kar trikrat dlje, kot meni komisija, da je primerno prehodno obdobje za osebe, ki želijo iz podjetniškega sveta preiti v politični svet, torej delovati kot komisar. Razumem pa pomislike, ki jih imajo posamezniki, ki jih imajo morda državljani glede tega, da bi nekdo to vrstno delo opravljal za lastno korist. Ampak to ni razlog, zaradi katerega želimo opravljati to delo. Tu nisem kot predstavnik londonskega sitja. Tu Sem zato, da bom, saj upam, predstavljal evropski interes in da bom sprejemal prava odločila, od, prave odločitve, v, ki bodo v interesu celotne unije. Tako bomo spodbudili učinkovitost in uspešnost. Treba je zagotoviti, da bomo pravila iz uredb spoštovali na vseh področjih. Sedaj pa za EFDD Stephen Wolf an English voice in Pozdravljeni eh, gospod Lord, zelo prijet, zelo prijetno je slišati materno angleščino enkrat za spremembo v tej dvorani. In na tako visokem položaju. Ob imenovanju v Lordsko zbornico ste kraljici obljubili zvestobo. Če boste sedaj potrjeni kom, kot komisar, boste morali, se boste morali zaobljubiti Evropski uniji pri izvajanju svojih nalog, tako da ne boste sprejemali nikakršnih navodil strani vlad, organov, uradov ali drugih subjektov. Zagotovo bo prišlo do konfliktov med vašima dvema po oblastiloma v skladu z, bab, z Biblijo z Biblijo gospoda. Če si pogledamo biblijski zapis, pravi, da ne morete nikoli služiti dvema gospodarjama. Zanima me, kakšno je vaše mnenje glede tega. Če si pogledamo privilegije iz prejšnje, prejšnje službe, ko sem bil grof eh, iz Lancastra, sem imel priložnost se srečati s eh, kraljico in to je bil eden izmed večjih privilegijev v moji dvorani, v mojem služenju. In ne zdi se mi, da bi kraljica bila mnenja, da zaradi za obljube, ki jo bom sprejel, če bom imel to čas postati komisar, da bi prišlo do konflikta. Mislim, da med obema zobljubama ni nikakršnega konflikta. Hvala. Sedaj pa za samostojne poslance Gerolf Anemans. Uh, Se upravičujem, še vedno imam politično vprašanje za gospoda Hila. Zanima me, zakaj? Zakaj niste postali komisar za ribištvo ali nekaj podobnega? Siti je še vedno lo lociran v Londonu in eh, Juncker vam je namenil eh, pristojno za finančno stabilnost in to je namenil ravno britanskemu kolegu. In zakaj ne gospodu Domobrovski su? Rad bi vas konkretno poprašal po gospodarskem stanju evropske, evropskega območja in da, eh, o težavah, do katerih je prišlo zaradi sprejema evra v zadevnih državah vaši državljani imajo prav, da ne bi smeli združevati entitet, ki jih ne bi smeli združevati. Mar ne vidite v tem velikega paradoksa, v tem, da si želimo enotnega finančnega trga, po drugi strani pa vaši državljani želijo ostati ločeni od vseh drugih ureditev, predvsem tistih, ki se nanašajo na skupno valuto? Kar se tiče vašega prvega vprašanja glede tega, zakaj sem bil imenovan za ta portfelj. Tu naj povem, da gre za odločitev, ki jo je sprejel gospod Juncker in uh, moral sem se odzvati in zahvaliti za zaupanje, ki mi ga je izkazal. Gre za veliko odgovornost, ki jo bom prevzel v, v interesu Evropske unije, ko sem sprejel nominacijo strani premijeja. Seveda še nisem bil seznanjen s tem, kateri portfelj mi je bil dodeljen. Lahko bi prejel tudi ribištvo, ampak izkazalo se je, da gre za bančno unijo in eh, kapitalske trge. Res gre pri tem pravzaprav za različico prejšnjega vprašanja glede napetosti konfliktov in tega, kako naj jih rešujemo. Mislim, da je v interesu vseh 28 držav članic Evropske unije, da je evro uspešen in da cveti. Mislim, da je to v interesu vseh članov Evropske unije. Tudi bančna unija mora biti uspeh. Seveda bo bančna unija odprta vsem 28 članicam EU, čeprav še niso članice monetarne unije in jih bomo v bližnji prihodnosti pozvali, da se priključijo bančni uniji. O teh vprašanjih sem pogosto spregovoril v preteklih tednih. Res prihaja do napetosti pri posameznih vprašanjih ampak naloga, ki se je moramo lotiti kolektivno, mora biti, da ugotovimo, kako uravnotežiti te napetosti, kako zagotoviti čim najboljši rezultat, tako za članice evropskega območja, kot tiste, ki to niso. Hvala. Gunnar Hockmark za EPP. Hvala, kandidat za komisarja. Združno kraljestvo je zelo pomemben del močne Evropske unije v svetu in upam, da boste odigrali ključno vlogo pri krepitvi tega, te situacije. Dve vprašanje imam. Najprej, zanima me, kako vi ocenjujete porazdelitev odgovornosti med vami in komisarjem Moskovičijem in podpredsednikom komisije Katajnenom. Kako boste obrazložili, kdo je pristojen za kaj in kako boste pri tem zagotovili učinkovitost in uh, sinergijo pri vašem delu? Drugo vprašanje. Vsi govorijo o kapitalskih trgih in uniji kapitalskih trgov, vendar pa jo redko kdo lahko upiše. Kako boste izvedli ta projekt? Evropski finančni trgi so fragmentirani. In zaradi tega nismo tako uspešni glede razpoložljivih zmogljivosti. Tudi z gospodarskega vidika me zanima, kako, bo, kako boste zagotovili finančna sredstva za evropska podjetja in gospodarsko rast. Najprej naj izpostavim pomemben vidik glede usklajevanja. Po mojem mnenju je zamisel ta, da bi oblikovali skupini kor komisarjev, ki bi sodelovali, ki bi jih usklajevali pod predsedniki. In mislim, da je to dobra zamisel. Mislim, da je dobro, da prekinimo s pristopom ločenih portfeljev. Mislim, da je to dobro. Veliko je namreč vprašanj presečne narave naprimer, ko gre za zagotavljanje delovnih mest in gospodarsko rast. To je vprašanje, ki se dotika večjih področji, tako da je treba razmisliti, kako pritegniti k sodelovanju na teh področjih več ljudi. Mislim, da bomo tako močnejši. Kar pa se tiče dela v praksi, pa vem, da je Jean-Claude Juncker v dopisu Martinu Šulcu opisal naloge, ki jih bodo imeli podpredsedniki. Tako da po čisto enostavni logiki mislim, da bo veliko odvisno tudi od medosebnih stikov med posamezniki. Sam bom k temu delu pristopil prepričan in odločen, da nam bo uspelo, ko bom torej sodeloval z kolegi Katajnenom Dombrovskisom Moskovičem in tudi drugimi. Gre pa tu tudi za vprašanje odgovornosti. Zelo jasno mora biti, kdo je odgovoren na eh, odboru Ekon in kdo bo tisti, ki, vam, ki bo spregovoril pred vami. Ampak mislim, da je to eden izmed ključnih delov um, moje, moje naloge. Glede trgov kapitalske unije, mislim, da me bodo pravkar prekinili, ampak upam, da me bo še kdo kaj vprašal potem, tako da bom lahko takrat odgovoril tudi na vaše vprašanje. Za SND Jakob von Weistecker. Hvala. Lord Hill, glede na to, da ste zelo dober svetovalec, ste bili zelo dober svetovalec v, za javni in zasebni sektor v preteklosti. Zanima me, kakšen bi bil vaš nasvet za porazdelitev portfeljev strani Žana Kloda Junkorja. No, ampak raje vam bom zastavil konkretno vprašanje glede bančne unije. Kako je z državami, ki ne bodo del bančne unije? Kriza je jasno pokazala, da je regulativno sodelovanje prehodne narave. V Združenem kraljestvu oziroma v ZDA je prišlo do številnih dodatnih nalog in obremenitev pri izvajanju bančnih nalog. Zanima me, ali boste prek bančne unije, ko gre za finančne transakcije, naložili enake obremenilne ureditve, ki se bodo nanašale tudi na čezmejne transakcije. Ali boste, tako kot ste dejali v vodoma, si prizadevali, da bi preprečili izpostavljenost dako plačevalcev v navezavi na reševanje bank? Glede vašega prvega vprašanja, um, svetovanja gospodu Junkarju, naj povem, da se sicer dobro poznava, ampak da to vrstnih nasvetov ne bi delil. Glede vašega drugega vprašanja, pa naj povem, oziroma naj vas um, spomnim, na napetosti, ker vem, da nekateri so zelo občutljivi na to vrstne napetosti. Sam sem bil pač rojen v državi, ki ni članica bančne unije, tako da se seveda zastavljajo vprašanja, ali sem sam eh, najprimernejši za izvajanje portfelja na tem področju, ampak zdi se mi, da sem in eh, da je dobro upravljanje na tem področju v interesu celotne Evropske unije. Pri bančni uniji gre za pravila, ki naj bi sledile vse države članice, tako da tega nikar ne pozabimo. Ker pa se tiče ekstrateritorijalnosti, pa naj povem, da je res tako, da včasih ZDA želijo globalno urejati svoje banke, tudi če se te nahajajo v Evropski uniji. Tako da po našem mnenju bi bilo dobro, če se le da, sprejeti vzajemne dogovore in se dopolnjevati. Mislim, da je to splošno prepričanje, ki se kaže tudi v delu G20 in vsekakor bi bil pripravljen sodelovati tudi z drugimi evropskimi partnerji za to, da bi lahko spoštovali to načelo in da bi, se, in da bi lahko priprečili težave, ki ste jih orisali. Hvala, sedaj pa vprašanje našega podpredsednika odbora Markusa Feberja. Hvala, spregovoril. Ne bom ne v jeziku Šekspira ali Moljera, temveč v jeziku Johana Goetheja. Kaj ti še ta je manjka v tej družbi? Najprej naj se dotaknem vprašanja preglednosti. Dejali ste, da ste prekinili oziroma da želite objaviti vse stike, ki jih boste imeli izven okvira par, parlamenta. Zanima me, kako je z, z vašim, eh, z vašim opisom eh, stikov z drugimi organizacijami, naprimer z Oxfamom, boste tudi to mm, objavili. Poleg tega me zanima, kako bo z nadaljnjim razvojem notranjega trga. Ali v tej luči gledate na izgraditev eh, bančne unije? Zanima me tudi, kakšen prispevek lahko dosežemo prek kapitalske unije. Um, uh, Najlepša hvala za ta tri vprašanja pravzaprav. Kar se tiče preglednosti, bi bil moj pristop takšen, kot uh, ga je obral moj predhodnik, ki si je prizadeval, da vsi vedo, s katerimi organizacijami se je pogovarjal. Vem tudi, da smo slišali predloge, ki jih eh, podpira gospod Juncker, naprimer obvezni registr lobistov. In to je dobra zamisel, ki bi jo lahko podprl. Kar se tiče srečanj, ne povem, da bo moje načelo to, da se bom sestal s tistimi, um, ki se ukvarjajo z oblikovanjem politik. Um, potrošniške organizacije bodo tu odigrale pomembno vlogo. Tudi Finance Watch um, in prek drugih instrumentov bom zagotavljal preglednost za državljane, tako da bodo državljani lahko sledili tem zelo tehničnim vidikom. Mislim, da je to zelo pomembno. To področje mora biti podvred podvrženo nadzoru. Kar se tiče Uniji kapitalskih trgov, mislim, da je bil tu gospod Juncker v pismu z mandatom zelo jasen. To je projekt za 28 držav članic in eh, mislim, da je to naloga vseh držav članic vzpostavitev enotnega kapitalskega trga. Rad bi izpostavil ta vidik. Ehm, vse države članice bi morali biti pripravljene sodelovati in spodletelo mi bo, če ta projekt na koncu ne bo predstavljal vseh 28 držav članic. Glede dolgoročnega spodbujanja naložb naj povem, da je trenutno na voljo predlog, um, s katerimi naj bi spodbujali dolgoročne trge dolgoročne sklade za naložbe in mislim, da bo to pomemben element uh, Evropske unije v prihodnosti in to bo eden izmed prednostih projektov. Najlepša hvala. Glede obveznega registra za transparentnost smo si pribeležili vaše pripombe, sedaj pa Pervonš Berez za SND. Nje. Gospod kandidat za komisarja, v tem parlamentu glede na to, da je šlo za vzvod eh, finančne krize, za nas je bil to bistveni vzvod eh, eh, in sicer Eh, pod eh, vodstvom vašega rojaka Makartija. Gre, eh, potem, gre za tisto, kar je bilo zagotovljeno bankirjem. Potem izdelava direktive in finančnega sistema za boj proti pranju denarja in v zagotovitev interesov Eh, so, eh, ste zagotovili, eh, da obe organizaciji, ki sta bili omenjeni, ne bosta v tem portfelju. Skratka, vse to je zelo pomembno tudi z vidika te unije kapitalskih trgov. Um, first of all, on the specific point, I don't believe it means that. Uh, ne, Ne menim, da to, to pomeni, eh, kaj ti eh, odločitev, ki jo je sprejel gospod, eh, gospod Juncker, vendar sem vse to lahko umestil pravzaprav v isti okvir in sicer skup podjetniškega upravljanja. Gre za zadeve Eh, ki bodo predmet eh, razprav v celotnem kolegiju. Upam, da bom del tega kolegija in na ta način delal na tem vprašanju. Prav pa eh, uga, uga, ugotavljate, da je stališče, da je bila sprejeta zakonodaja in eh, sprejeto stališče, stališče in gre za zakonodajo, ki jo je potem potrebno tudi eh, izvajati oziroma pri njej ostati. In v vsebinskem pomenu bi eh, rekel, da je potrebno uskladiti pobude tudi z izvajanjem oziroma z rezultati. Eden od problemov pa je bil, da eh, se ta uskladitev, da do uskladitve ni prišlo, eh, ko, so, eh, ko je, bilo, je bil pristop tak, da se je odvijal v interesu delničarjev zato je eh, po, po, potrebno se ukvarjati z vsemi temi vprašanji, ki se nanašajo tudi na ustrežno eh, mešanico eh, plačil, plačil v različnih oblikah. Mislim, da je to pravilno. Na to pa proces, ki se bo odvijal, to bo nadaljevanje, bo odvisno od odvijanja procesa in Eh, videli bomo, kakšen bo rezultat tekom časa. Eh, Vera Jurova in njeni kolegi, vključno z menoj, pa bomo seveda prav gotovo to upoštevali. Hvala lepa. Eh, sedaj pa v imenu odbora IMKA, gospod Karas. Gospod Hill, lepo prizna, pozdravljeni. Rad bi se skliceval na dopis, ki vam je bil poslan strani predsednika. Morali bi se izogniti konfliktom interesov, ko gre eh, za odnos eh, z industrijo. Zanima me, kako želite preprečiti nepravične prakse na področju socialnih pravic pri zaposlovanju. Zanima me tudi, kako bo z integriteto finančnih trgov. Zanima me, ali menite, da je smiselno okrepiti finančne trge. Kako boste na področju notranjega trga omogočili dostop MSP-jev do potrebnih sredstev? Katere so pobude, ki jih načrtujete za to, da bi naprimer predvideli alternativne načine financiranja za MSP-je? Če začnem pri zadnji pripombi in sicer eh, glede tega, kako spodbujati ulaganja eh, v trge. Menim, da, bo, da je več načinov, ki bodo na voljo, da to lahko storimo storimo. Eh, moje shodišče glede eh, unije eh, kapitalskih trgov je najprej poduzeti skrbno analizo v zvezi z obstoječimi ovirama pri pretoku kapitala v Evropski uniji in eh, po tej analizi potem eh, eh, videti, kakšne so lahko rešitve. Torej gre za pristop od spodaj na vzgor. Kot lahko vidimo v nekaterih državah članicah, naprimer mnogi pravijo, da to pravzaprav ni tako problematično, ko gre za MSP, -je. v nekaterih državah pa očitno to je problem. Vprašanje za celotno Evropsko unijo pa se nanaša na na to, je enostavno. In sicer kako bolje uskladiti potencijalna ulaganja, ki so sedaj zamrznjena in sicer za podjetja, podjetja, ki jih potrebujejo za svojo rast. Tu je eh, tudi investicijski sklad, vse to je eh, prav gotovo potem naravno eh, nadaljevanje in sicer ulaganja za infrastrukturne projekte ali pa druge vrste projektov, znanstvenih projektov in podobno. Prav tako je tu vse več podatkov, ki so na voljo. Eden od problemov fragmentiranih trgov je, da manjši ulagatelji eh, tega ne vedo. Eh, torej skupne oblike izmenjave informacij prek trgov je še tako pomembno področje. Kar zadeva vašo pripombo, ki se nanaša na pobude mislim, da je potrebno razmišljati za vidika koristi za evropske državljane in, eh, se, si, in zagotoviti, da ne bo prihajalo do lažnih spodbud. E Ana Zbjeta Fotiga v imenu EKR. Hvala, eh, gospod predsednik. Gospod kandidat, Čeprav ste delno odgovorili na moje vprašanje, želim, da uh, jih vsaj delno še enkrat ponovite. Enostavno vprašanje, kako boste pravzaprav uskladili interese eh, držav članic, ki so eh, članice evroobmočja in tiste, ki niso v evropskem območju. Moj izziv na nek način bi rekel je pravzaprav enak in odraža eh, izziv, ki je bil pred Mišelom Barnjejem. In eh, tega se je lotil zelo odprto. In eh, sicer z pričo okoliščin, v katerih se nahajamo, eh, je pravzaprav naj to pravzaprav poteka enako za vse in eh, po imenovanju eh, Mišela Barnjeja eh, smo lahko ugotovili, Ni bilo razumno meniti, da ne bo uspel uskladiti obeh interesov, vendar se je skazalo, da temu ni tako. Zame bo naloga pravzaprav povsem enaka, vendar na drug način. Kot gospod Mišel Marnier bom se bom lotil naloge na enak način kot Mišel eh, Barnier in pri soočanju s temi vprašanji bomo eh, to delali v okviru Eh, načrta za eh, unijo kapitalskih trgov, ki se načrtuje za, eh, državo, za 28 držav. To naj bo v interesu celotne unije, v kateri bo lahko sodelovalo vseh 28 držav članic in zauzeto tako. To bo pomembno upoštevati, ko nadaljujemo s tem projektom te cilje. In zagotavljam, da bom naredil vse, da v skladu uskladim obo, oba interesa in ju eh, čim bolj približam. Sedaj je na vrsto gospa Kora van Njeven Huizen v imenu Aldeja. Povrnila bi se na vprašanje, Unije kapitalskih trgov, glede tega ste že eh, povedali eh, nekaj zadev, vendar bi želela mogoče kaj bolj konkretnega. Eh, kakšni o, naj bodo odnosti, odnosi na tem področju, kakšni so vaši načrti, kdaj eh, bo moč eh, pravzaprav izvesti eh, ta projekt. Če dovolite, bi želela. Eh, malo več pojasnila s tem v zvezi. Seveda je to eh, zelo lep eh, slogan, povežimo vse kapitalske trge, vendar pa bi želela, če lahko to pojasnite nekoliko bolj konkretno. Kot sem rekel, prvi korak, ki se zdi zelo prozaičen, je najprej ugotoviti, kakšne so trenutno ovire eh, za prosti pretok kapitala. Ne bi želel začeti z neko grandiozno vizijo eh, in eh, to že naprimer v teh dveh tednih, odkar sem bil nominiran, tako zastaviti stvari, potem pa priti in reči, že reči, to ravnali bomo tako in tako, tak je natančno naš načrt. Na vsak način naj povem, da želim to organizirati po korakih, potrebna bo analiza, verjetno eh, bo eh, tu, bodo tu tudi področja, za katera bo potrebno eh, izvesti regulatorne spremembe. Eh, in eh, potem tudi pogledati, kako spodbuditi vlaganja in zagotoviti tudi večjo, eh, večja zagotovila glede tega. In seveda je, tu so na eni strani investicije, na drugi strani pa je potrebno narediti vse, da se ne to ne izvede z nerazumnimi tveganji. Tako eh, da vas lepo prosim, da ste nekoliko potrpežljivi. Gotovo bi bilo povsem zgrešeno delovati prehitro v tej smeri, na vsak način pa bo treba tudi videti, kako v praksi izvesti eh, kapitalizacijo, in se ukvarjati z vsemi temi vprašanji. In glede tega bi se želel tudi posvetovati, pritegniti vse, zlasti pa tudi ekon, zato da vidimo, kako bi to lahko razvili. Hvala lepa, sedaj pa eh, ima eh, besedo Ole Ludvingson iz SND-ja. Hvala lepa. Dobrodošli gospod kandidat, eh, švedščine ni ravno najlažje razumeti. Eh, spomladi je bila eh, sprejeta zakonodaja, ki omogoča, do, ki omogoča odprtje bančnega računa vsakomur. Tekom pogajanj eh, je britanska vlada močno protestirala, ni želela biti del te zakonodaje, ni želela zagotoviti te polne pravice vsem eh, potrošnikom. Moje vprašanje je, če bi kakšna država, na primer, poskušala ne v celoti, celoti izvajati te direktive, če bi se to zgodila, kako boste ravnali, ali boste odločni in zagotovili, da vse države izpolnijo glede tega svoje obveze. Ali boste zagotovili to pravico do bančnega računa za vse potrošnike? Hvala. Kratek odgovor na vaše vprašanje je pritrdilen, da lahko Eh, pravzaprav ostanem tudi pri tem. In eh, jasno, zakon je zakon, ko je enkrat sprejet, ga je potrebno spoštovati. Moj splošni pristop k sprejemanju zakonodaje in uveljavljanju zakonodaje je, eh, da ko skušate imeti sorazmerni pristop, ko sprejemate zakonodajo, pa jo je potrebno, ko je enkrat sprejeti, tudi iz, sprejeta, tudi izvajati. Kajti eh, to gre za zakone, so zakoni, kot vemo, eh, ki se jih ne izvaja, vendar tisti, ki so dovolj dobro zastavljeni, morajo biti predmet izvajanja. Torej zakon je zakon, tako bi odgovoril. In eh, glede dostopa do bančnega računa za vse in podobno. Uh, Ena od stvari, ki se mi zdijo izjemno pomembne in bi jih želel sprovesti, eh, in sicer da vidimo, kako lahko v naslednjih petih letih najdemo še druge oblike, za, da ponudimo državljanom še več storitev in boljše bančne storitve. Eden od naših velikih izzivov je, da naredimo unijo konkretno za državljane, kajti preveč je državljanov, ki pravijo, da se čutijo oddaljene od eh, Evrope, od Evropske unije unije. In ne vidijo pa naprimer raznih eh, prednosti, ki so se zgodile ravno za unije. Recimo zmanjšanje, eh, zmanjšanje teh eh, tarif za gostovanje in podobno. Potrebno je razmišljati z vidika koristi, ki jih lahko državljanov skozi boljše proizvode zagotovimo. Hvala lepa. Sirpa Pietikanjen, ELS. Hvala lepa. Torej, v mojem vprašanju želim, da se osredotočimo bolj na prihodnost za konkurenčnejše trge. Zauzemam se za celovitejši pristop k različnim eh, sektorjem na tem področju. Uh, In eh, to me pripelje tudi do mojega, vpraš do mojega vprašanja in sicer kako upoštevati okoljske izzive v vseh naših politikah. Kako menite, da se bo to odražalo na priprave finančne regulative. Ne pričakujem podrobnega odgovora z vidika te zakonodaje, eh, zakonodaje eh, vendar tu eh, gre naprimer tu za najrazličnejše usmeritve eh, pri tem eh, pristopu in zanimivo bi bilo slišati, eh, kako se boste, kako boste sami ravnali oziroma kakšna bo vaša usmeritev in, op in opredelitev. Lahko rečem, da sem ravno kar govoril tudi o dolgoročnih ulaganjih in eh, kako uporabiti ta vzvod za usmerjanje eh, sredstev v infrastrukturne projekte ali v projekte majhnih in srednje velikih podjetij in to vrstnih eh, dejavnosti. To mora biti del našega širšega pristopa tudi za vidika podnebnih sprememb in to tako nameravamo tudi ravnati eh, v celotni Evropski uniji. Kakšne spodbude predvideti? V tem pogledu prepričan sem, da obstajajo načini, da obstajajo pristopi in sicer bodi si skozi spodbude, eh, spodbude, ki izhajajo iz razpoložljivosti sredstev in podobno, tako da se naložbe usmerijo v določena področja. Moja prednostna naloga pa bo, da skušam zagotoviti eh, gladek pretok eh, tega denarja in da je to, eh, da to dobro oziroma gladko poteka. Tu so tudi še druge prioritete, kot so socialne in tako dalje, ki so del teh dejavnosti in mislim, da bo to tudi del vprašanja, ki se nanaša na teh 300 milijard, eh, milijard evrov. Eh, težak eh, sklad, o katerem je govoril gospod Junker. Tako da mislim, da je to že prav gotova metoda oziroma oblika, eh, skozi katero lahko eh, obravnavamo to vprašanje. Fabio De Masi, Gue. Bom govoril v jeziku kraljice, vendar z naglasom. Gospod Hill, kat, s katerimi predstavniki eh, finančnih institucij ste se srečali, odkar vas je gospod Juncker nominiral, drugič omenili ste Finance Watch. In tu v tem parlamentu je bilo nekaj konfliktov glede financiranja eh, fina, eh, tega Finance Watch skozi z različnimi metodami in nadalje tudi omenili ste, da so tu, naprimer, je tu finančna regulativa, eh, na drugi in kot vemo, lahko pride tudi do tehničnih eh, eh, sredstev. Na drugi strani pa so tu tudi propadle banke. Torej, kako boste, kako boste ravnali in kako boste ukrepali v primeru eh, prevelikega trgovanja. Naj eh, vas prijazno opomnim, da, eh, da so pravzaprav ne še tako dolgo nazaj britanski monarhi imeli nemški naglas, govorili z nemškim naglasom. Glede Eh, tega, s kom sem se že srečal iz finančnih institucij po moji nominaciji, je moj odgovor za nikomer. Z eno izjemo, je ena izjema, ko sem potoval eh, na vlaku eh, na poti iz Londona in sicer sem prebiral Josefa Konrada, Lord Jim. Tudi, če bi preberal Heart of Darkness, bi me verjetno tudi to eh, pravzaprav eh, spodbudilo. Eh, potem je pristopil nekdo, ki lobira v imenu finančnih institucij na vlaku. In to je bil pravzaprav živ primer tega, kako se nekateri ljudje obnašajo. In to je resnično edini primer, ki me pride na misel, s kom sem se srečal in eh, svojemu uradu sem potem sem naročil in še preden sem bil nominiral, da eh, glede poslancev, komisarjev, obstoječih komisarjev in vseh drugih ljudi, ki so iz parlamenta, iz institucij in tako dalje, tako da moram odkrito reči, da se nisem z nikomer srečal. kar zadeva vaše drugo vprašanje, ki se nanaša na Finance Watch. Instinktivno bi rekel, povsem odkrito, da pravzaprav ne vem, kako se financira. Iz vprašanj, ki sem jih zastavil eh, direktoratu, eh, sem se seznanil s tem, da igra zelo pomembno vlogo in vem, da čeprav morda načeloma mislimo, da je javno financiranje potrošniškega organa mogoče nekoliko nenavadno, zaradi tehnične plati eh, tematike ne morete pričakovati, da bo potrošniška organizacija lahko konkurirala in imela na voljo vse vzvode za, eh, in da lahko reši eh, vse kompleksnosti na vsak način pa je potrebno nekaj predvideti kot antidot lobistom. Vem, da sem bil že predolg pri odgovorih na to vprašanje. Hvala lepa. Eva Žuli, v imenu zelenih. Mm, gospod kandidat za komisarja. Imam dve vprašanje. Eno, ki se ne navaša na dejavnosti eh, shadow bankinga. Zaradi velike kompleksnosti bi to lahko vodilo k naslednji finančni krizi. In vendarle država, ki jo najbolje poznate, nasprotuje bistvenim določbom, eh, ki se nanašajo na zakonodajni predlog, eh, predlog za reguliranje trgov. Kaj, kakšno je vaše stališče eh, glede konverzije vrednot eh, tega eh, sredstev in kakšno je vaše stališ, stališče glede tri odstotnega tampona, kot je to komisija prvotno v svojem predlogu predvidela. In, tu gre za nasprotovanje predlogu komisije glede teh eh, primerjalnih eh, analiz oziroma eh, referenčnih meril in predlaga spremembe. Ali ste, ali ste se pripravljeni boriti za predlog komisije, da ali ne? In, ali, in ali bi bilo potrebno ESMI zaupati pooblastila za te tako pomembne eh, ta tako pomembna referenčna merila. Najprej nasploh, kar zadeva to področje shadow bankinga. Uh, Najprej je potrebno biti previden eh, in biti pozoren na eh, pojav vsakršnih novih eh, tvegan. In že sama beseda pravzaprav pomeni, da nekaj poteka v senci. Torej to bančništvo v senci zajema številne Eh, nove eh, številne načine pravzaprav deblokiranja eh, sredstev. Kajti, če ni pretoka naložb, ne bo rasti, če ni rasti, bo to ogrozilo stabilnost. Na vseh teh področjih in strinjam se z vami, je pomembno ravnovesje, ravnovesje med dejansko regulativo in eh, potem pristopom, ki ne bo tak, da eh, pravzaprav eh, naložbam ne bomo dovolili oziroma ne bodo dovolj pomembne, da bo to financiranje lahko potekalo. Sicer pa glede eh, tega predloga, ki se nanaša na eh, trge eh, finančnih sredstev, tu To so prav gotovo pomembna vprašanja, to je relevantno za številne trge in eh, prav gotovo eh, bom predlog upošteval, videli bomo, eh, kako daleč lahko s tem pridemo. Kot vemo, vemo je več scenarijev, ki so možni. Naprimer, kot vemo, seveda je potrebno zagotoviti eh, potreben denar za izplačevanje eh, plač in tako dalje. So pa tu tudi določeni sistemski, eh, sistemski riziki, ki so prisotni. Zato je bil tudi predlagan ta tri odstotni tampon. Potrebno je torej uravnovesiti interese stabilnosti in vlaganja na eni strani in uh, efektivne regulative na drugi strani. Uh, eh, EFD uh, eh, Steven Wolf. Glede na vašo pripadnost, ki se zdi povsem jasno predloženo, pa grem k vašim samim pooblastim. Eh, pooblastilom. In eh, v, tu je eh, sektor finančnih storitev in, in projekti Davida Camerona. Na drugi strani pa so tu eh, pristopi, eh, kaj ti eh, tu celo ne gre za izvajanje, izvajanje posebnih, posebnih bonusov. Naprimer, to področje je, ni bilo zaupano vam, ampak zaupano drugemu kandidatu za komisarja. In, Eh, to tudi pomeni, da vas bodo lahko preglasovali ne samo eh, drugi komisarji, temveč eh, tudi drugi. Ali to pomeni, da nimate prav nobenih sposobnosti, da zaščitite City of London? Torej, eh, rečemo lahko, da tako Ekon kot parlament zelo resno eh, upoštevajo oziroma resno jemljajo ta pooblastila. In eh, moje skodišče torej je, Eh, pravzaprav misel, da seveda sem daleč od tega, da bi mislil, da ta odbor ali pa parlament ne eh, igrajo pomembne vloge. Na vsak način pa očitno ni moja naloga in to sem večkrat povdaril. Sprejel sem to nominacijo v dobri veri, da pridem sem, delam v splošnem interesu kot evropski komisar. Nisem prišel sem zato, da spodbujam, da promoviram interese posebnih skupin. Moja naloga bo da zagotovim, da imamo učinkovit, dobro reguliran finančni sistem. Prepričan sem, da dobro reguliran in izvajan finančni sistem, sistem, ki bo v interesu finančnih storitev vse povsod. Tako da tu ne vidim napetosti med relevantno regulativo in uspešno finančno industrijo. Z drugimi besedami, prepričan sem, da potrebujemo eh, sektor, eh, močan sektor finančnih storitev po celi Evropski uniji, brez tega namreč ne bodo možna ulaganja, rast in delovna mesta, ki jih potrebujemo. In eh, napačno bi bilo, da me skušate z, iz, eh, eh, karikirati in sicer zaradi interesov doma na tem področju. Res je, da je pomemben del finančnih storitev v Londonu, potrebujemo močno finančno industrijo, to bom spodbujal, vendar pa je potrebno v ta namen zagotoviti ustrezno regulativo. Hvala lepa. Paul Tang for the S&D Group. Thank you, Chair. Um... Paul Tang za SND. Hvala lepa, gospod predsednik. Moram reči, da sem še vedno nekoliko zmeden eh, glede tega, kako si zamišljate novo unijo kapitalskih trgov, razen da je potrebna analiza. Eh, naj skozi svoje vprašanje izrazim določeno zaskrbljenost. Namreč tu so pobude za unijo kapitalskih trgov, vendar ali to morda ni nasprotno z obstoječim regulatornim okvirom iz zadnjih let, pa da pride do prenosa iz enega sektorja na drugega, z drugimi besedami, ali unija kapitalskih trgov ni morda način eh, dereguliranja, ne pa da se eh, zadrži eh, reguliranje oziroma regulativo taka, kot je in se jo skuša izboljšati. Ne. Ne menim, da je to to. Kaj ti, če želimo eh, imeti dobro delujoč eh, skupni trg, enotni trg, potem je potrebno imeti enaka pravila za vse. V ta namen so eh, bili že predvideni eh, določeni gradniki, eh, tudi glede vrednostnih papirjev in tako dalje in gradili bomo na tem. Eh, In um, odgovor pravzaprav na vprašanje, iza tega vprašanje, pa je odgovor, ki sem ga poprej že dal gospodu Wolfu. Vemo namreč, da prihaja včasih tudi do dikotomije, ko se znajdete pred izbiro, ali se zauzemate za regulativo, za reguliranje, ali se zauzemate za rast. Vendar mislim, da gre za lažno dilemo potrebno eh, eh, je temu upreti, če želimo pravzaprav se odzvati na največji izziv Evropski uniji in sicer kako zagotoviti rast in delovna mesta za državljane. Z drugimi besedami eh, ne vidim, da oziroma tega ne tolmačim ne na en, ne na drug način, Mislim, da eh, lahko razumna regulativa vodi v rast eh, nikakor pa ne obratno. Vsi si želimo, da bi bila sorazmerna eh, in eh, tu so prav gotovo možni pristopi za razlikovanje med različnimi oblikami vlagan, eh, zato da lahko to naredimo tako, da bo bolj kakovostno spodbujanje vlagan, ne da bi spodbujali ljudi, da naprimer preveč tvegajo. Alain Lamassur. President. <clears throat> Hvala, gospod predsednik. Eh, gospod kandidat, vprašanje imam, eh, na katero mi. Uh, Gospod Dragi ni želil, ni želel odgovoriti. Eh, G20 je priporočil vsem članom, da okrepijo regulativo v bankah, eh, regulativo, ki se nanaša na instrumente in tako dalje. Eh, tu je 40 besedil, ki, va, ki jih je vaš predhodnik predlagal in Evropska unija je bila dobra učenka pri tem, kar je predlagal G20 dvajset. E, in e, na drugi strani pa so nekatera besedila, ki so bodi si manj rigorozna ali pa se manj izvajajo. Ali se s tem tudi vi strinjate, ali konkurenčnost e, evropskih investitorjev, ali je lahko konkurenčnost investitorjev ogrožena in če je temu tako, kako boste v tem primeru ravnali in to reševali? Hvala honest answer. Pošten odgovor na vaše vprašanje, ki je dobro vprašanje, namreč kako zagotoviti, da bodo predpisi, ki naj bi bili globalni in ki naj bi izhajali od globalnih standardov oziroma nekega telesa, ki sprejema te globalne standarde, da bo to veljalo za vse. Prav predvidevate, kar pa zadeva podrobnosti, kako se bom lotil tega, da zagotovim v mednarodnih pogajanjih zlasti z Združenimi državami, morda tudi z drugimi, da bomo res dobili pravo izvajanje, da ne bo neravnovesi, kako natanko se bo moral tega lotiti. No, tu potrebujem več informacij. Ko ste vprašali, ali je to pomembno, je odgovor da, ali naj bo to prioriteta da, ali naj zagotovimo, da visoki standardi, ki jih sami uvajamo, ne bodo pomenili, da bomo zaostajali za to, ker jih drugi še niso sprejeli. Moj odgovor je da. In če omenim še pogajanja o sporazumu TTIP, kako naj bi dobili boljše finančno sodelovanje med Evropsko unijo in ZDA. To je razlog, torej ta sporazum, določbe o tem so tudi bistvo sporazuma TTIP. Zato moramo zagotoviti in poskrbeti, da bodo standardi o katerih smo se dogovorili v mednarodnih telesih G20 ali drugih, te standarde je potrebno uveljavljati in nikakor ne smemo biti na slabšem zato, ker jih mi izvajamo, drugi pa ne. Hvala lepa, gospod Bernjar Mono. Monsieur Hill, euh, Eh, gospod eh, Hill, eh, lobist, ki je svojo kariero naredil ob delu z ruskimi, ruskimi oligarhi. Poslanci Evropskega parlamenta eh, naj bi imeli eh, vso eh, neodvisnost. Sami ste povedali tudi, da ne sme biti nobenega dvoma glede neodvisnosti. Potem kot gospod Kanjete skušate Eh, pravzaprav narediti vse, da bi bili videti eh, etično nesporni. Eh, Financial Times, na primer, je še nedavno tega govoril o tem pri vas. Vi, ki ste, bili, ki ste delali na eni strani v državni opravi, na drugi strani pa tudi lobirali rekel bi, da pravzaprav ne pomenite nobene do, nobenega dodatnega eh, jamstva, eh, da gre tu pravzaprav za škodenje eh, interesov, interesom ljudi. Well, Žal mi je, da je to vaše mnenje, to mnenje pa ne temelji na mojih izkušnjah in tem, kako sem živel. Uh, Razlog, da sem se iz zasebnega sektorja vrnil v britansko vlado, česar nisem pričakoval, je bil ta, ker verjamem v javno upravo. Britanski premije me je prosil, da sprejmem to imenovanje. Venim, da je Evropa pred velikim izzivom, tudi moja država, glede odnosov z Evropo. In to je bil za me zadosten razlog, ampak kot rečeno tudi zato, ker verjamem v javno upravo. Tu ni nikakršnega konflikta interesov, na noben način in pri zničemer, kar sem počel v svoji preteklosti. Kot sem povedal že prej, podjetje, ki sem ga imel in ki ne, ni ustrezalo vašemu opisu, to podjetje sem zapustil pred petimi leti in to je to. V času, ko sem delal v svojem podjetju, sem bil ponosen na svoje stranke, ponosen na svoje delo in ponosen, da sem na nek način prispeval gospodarstvu in zaposlovanje. Zato ne sprejemam slike, ki ste jo naslikali, opisali ste se kot domoljuba, prepričan sem, da to drži in tudi sam se vidim tako, prepričan sem, da imate visoke standarde, imam jih tudi jaz. Kostas, Mav Kostas Mavrides, SD. Hvala predsednik. Pred kakim letom in pol se je zgodilo nekaj pomembnega na, v bančnem sistemu na Cipru. V mislih nimam samo herkate za depozite, pač pa tudi za prenos nujne pomoči za likvidnost od ene banke na drugo. Zdaj pa imamo sistemsko zmedo. Od takrat dalje ni nobenega zaupanja v bančni sistem, ki je še vedno zelo šibek. Po drugi strani pa imamo zelo visoke socialne stroške za ohranjanje bančnega sistema. Moje vprašanje je, ali je bil ciprski eksperiment uspešen in kakšne so izkušnje iz ciprskih izkušenj, če bi se komu pripetilo kaj podobnega. Drugič, opisali ste se kot pragmatična oseba. Ali resnično menite, da bomo dobili pravo bančno unijo, ne da bi imeli vse evropsko jamstveno schemo za depozite? Seveda, poznam zelo zahtevno situacijo, ki je vladala na Cipru in tudi vse muke, ki je to povzročilo državljanom in seveda sočustvujem z njimi. Vaše vprašanje je bilo, ali smo se česa naučili. Odgovor je ta, ali so bili ukrepi za uvedbo jamstvene scheme za depozite uspešni za to, da bi vsakdo dobil jamstva za 100 tisoč evrov svojih prihrankov. Ali bi potrebovali evropsko jamstveno schemo za depozite, kot smo se pogovarjali že prej, vem, da so bili predstavljeni argumenti za in proti. Mislim, da je prava pot ta, da nadaljujemo z predlogi za jamstveno schemo, ki so sedaj na mizi. Kaj se bo zgodilo v prihodnje, ne vem, ampak tak je moj odgovor. Hvala. Brian Hayes, Evropska ljudska stranka. Hvala, predsednik. Želim pozdraviti Lorda Hila. Vprašal bi v zvezi s kapitalskimi trgi. Kot so povedali drugi kolegi, dejansko smo potrebovali finančno krizo, da smo prišli do situacije, ko resnično govorimo o Banski uniji. Kot rečeno, zadnji del je potrebno še uveljaviti. Kdaj bomo dobili unijo kapitalskih trgov? Kakšna je časovnica za to? In kakšno ciljno posojanje, ste si zamislili. Kako lahko spodbudimo nebančno dajanje posojil? Drugo vprašanje. Strinjam se z vami, ko pravite, da je potrebno proučiti, kakšne bodo koristi. Omenili ste celo digitalno valuto, vsi poznamo Bitcoin. Ali nam lahko poveste, Katere predloge boste dali za to, da bi uredili digitalne valute? Tu so čudovite priložnosti, veliko pa je tudi grožen. Um, uh, Hvala za ti dve vprašanji. Vem, da se je v preteklosti opravilo že kar nekaj dela v zvezi z direktivo o plačilnih storitvah in zato smo dobili kar nekaj ukrepov na področju internetnih plačevanj in autentikacije uporabnikov, kar pa zadeva druge digitalne valute, kot je Coinbit. Vem, da je tukaj kar nekaj predlogov, po eni strani inovacije, po drugi strani tveganja. Vem tudi, da je komisija oblikovala delovno skupino, ki jo je vodila EBA. Prav tako vem tudi, da bo to vključeno tudi v trialogu v zvezi z direktivo proti preprečevanju pranja denarja. Tako da je to nekaj, kar moramo zelo pozorno spremljati. Kar pa zadeva unijo kapitalskih trgov in ali bomo potrebovali še eno krizo. Ne, upam, da ne bomo potrebovali še ene krize in to tudi ni pristop, ki bi bil pravi. Na ta način smo se žal morali lotiti bančne unije. Upamo pa, da bomo unijo kapitalskih trgov lahko sprejemali v mirnejšem okolju, tudi z vidika časovnice. Menim, da moramo najprej opraviti analize o posvetovanju z drugimi, kar pa zadeva varovala, pa sem dobil zelo jasna navodila v pisu, pismu o mojem mandatu, da bi to morali uvesti do leta 2019. Sicer bomo videli posamezne elemente že veliko prej, kar je zelo pomembno za visoko kakovostno listinjenje. Upam, da se bo to zgodilo dokaj kmalo, celo že v začetku prihodnega leta. Oh, e Sam poterho ECR. Evropska komisija poudarja, da vse več bančne zakonodaje ustvarja stabilnost, vendar pa obstaja tveganje, da bi predlagali preveč zakonodaje. Naprimer, letos je Evropska komisija predlagala uredbo za strukturne reforme bank, kar bi lahko prepovedovalo bankam, da bi se lotili lasniškega trgovanja. Predlagane strukturne omejitve bi po vsej verjetnosti škodovale strankam bank, zato ker banke ne bi mogle zagotoviti financiranja podjetij in pomiri narejenih rešitev. Ali menite, da je to pravi način za zagotavljanje, da bodo podjetja imela boljši dostop do financiranja? In kako boste zagotovili, da bo Unija kapitalskih trgov ostala projekt, ki podpira alternativne oblike financiranja zlasti za MSP-je in da to ne bo samo še dodatno regulatorno breme. Um, Vaša osnovna pripomba se nanaša na pravi pristop do zakonodaje, kako poskrbeti, da ne bomo z zakoni urejali preveč in po drugi strani, da ne bomo spregledali tvegan. Vse to je bistvo izzivov, ki so pred nami in ki je tudi pred menoj, ko sprejemam eh, to službo. Edini način, kako se tega lahko lotimo, je ta, da presojamo čim bolje, da pa to svojo presojo ves čas pregledujemo in preverjamo. Če se ozremo na ogromno količino zakonov sprejetih v zadnjih petih letih, zdrav razum pravi, da ko sprejemate zakonodajo pod takim pritiskom in tako na hitro, potem je zelo verjetno, da vse ne bo čisto stoprocentno. In zato je pristop zdravega razuma ta, da zadeve ponovno pogledamo. Nekaj teh pregledov revizij je že zapisanih in ugrajenih v zakonodajo in kar nekaj jih bo, ko bomo pregledovali učinke sprejete zakonodaje, vendar pa mislim, da se moramo vprašati, ali potrebujemo bolj koheziven pogled na celotno zakonodajo. Podpredsednik Barnje si je prizadeval za ravnovesje med tem, da bi odpravili tveganje, da pa ne bi uh, škodovali modelu univerzalnega bančništva, da si pogledamo lasniški model. Vem, da nekateri pravijo, da gre to predaleč, drugi pa pravijo, kljub temu, da to ne gre preveč daleč. Zato mislim, da moramo s temi predlogi nadaljevati, videti, kam bomo prišli in ugotoviti, katera je prava ravnovesje. Peter Jezek, Gospod Peter Ježek za Alde. Hvala. Kandidat za komisarja. Rad bi se dotaknil vprašanja skladov denarnega trga in tudi tega tampona. Ali nameravate pregledati predlog, ki ga je poslal vaš predhodnik? In ker imam še nekaj časa, bi rad vprašal še glede unije kapitalskih trgov. Ali lahko imenujete nekaj področji, kjer vidite ovire enotnemu trgu in poveste, ali nameravate dokončati enotni trg z direktivami ali uredbami? Um, uh, The question of money market funds. Um, my intention would be to Moj namen je, da s predlogi, ki so trenutno pred nami, nadaljujemo. Kot sem že prej dejal, tak bo moj pristop in to je tudi način, kako zadeve normalno delujejo, sledile bodo razprave, vendar pa ne pravim, da je to, kar je že bilo narejeno, potrebno pomesti pod preprogo. Mislim, da moramo še naprej proučevati to, kar je že bilo narejeno. Sicer pa, kar zadeva Sinaj, mislim, da moramo pogledati, kako lahko ti skladi še naprej igrajo vlogo. Obenem pa je potrebno zagotavljati finančno stabilnost in tak bo tudi moj pristop. glede unije kapitalskih trgov. Moja želja je, da bi pridobil več podrobnosti s tem v zvezi, ampak glede na to, kar sem povedal prej v zvezi s pristopom, mislim, da ga moramo razvijati skupaj, analizirati probleme, potem pa iti naprej. Ali bodo koraki, ki jih bomo sprejeli, dobili obliko uredb ali direktiv, vam ne morem dati kakega pametnega odgovora v tej fazi. Odvisno pač je, eh, kaj bomo sprejeli. Moj pristop pa je ta, da opravimo analizo in potem naredimo to, kar je potrebno narediti. Pričemer je nujno zagotoviti, da bo kapital da se bo kapital lahko pretakal in da bo dosegel tiste, ki ga potrebujejo za naložbe, za rast podjetij in v druge namene. You, Hvala lepa. Alfred Sand, SD. Hvala. Znotraj evropskega enotnega trga smo videli, da je prišlo do velike divergence. Zato smo dobili modele konkurenčnih prednosti. Nekateri se zanašajo tudi na storitve. Tudi zaradi perifernih lokacij smo videli, da imajo nekateri večjo prednost. Gibraltar, Irska, Cipr, Združeno kraljestvo, Nizozemska so take oaze. Če si pogledamo merila OECD-ja, vidimo, da finančne storitve lahko pomagajo spodbujati učinkovitost na enotnem trgu. Finančne storitve ustvarjajo tudi delovna mesta na področjih, kjer bi prišlo do endemske stagnacije. Če upoštevamo standarde preglednosti OECD-ja, ali se strinjate, da zagotavljanje takih storitev strani perifernih območij moramo zavarovati? Um, uh, strive for. Predvsem si moramo prizadevati, da ne glede na to, katere storitve nekdo ponuja, ne glede na to, kje se to dogaja, morajo vsi imeti enake pogoje. Ni sprejemljivo, da nekateri v Evropski uniji delajo po pravilih, ki so bolj stroga kot pa drugi. Načelo ki ga moramo tu sprejeti, je, da je nujno poskrbeti, da bodo ne glede na področje delovanja evropska podjetja tekmovala med seboj na enakopravni podlagi, ne pa da imajo eni eno roko zavezano. Prav tako moramo spoštovati standarde mednarodnih teles na eto OECD ali naj bodo to drugi forumi ta pravila moramo spoštovati. Hvala lepa. Flavio Martušello, Evropska ljudska stranka. Hvala. Ne vem, če ste včeraj brali sporočilo gospoda Erije iz Evropskega bančnega organa. Zapisal je, da nekatere banke ne bodo opravile testa. Zanima me, kaj menite o tej izjavi? Ali ne bodo zaradi tega ogroženi bančni sistemi? In ali se vam zdi pametno, da se dajo take izjave? Drugo vprašanje. Včeraj je italijanska vlada dejala, da bodo svoj proračun objavili kasneje. Tudi v Parizu smo slišali podobne novice. Ali bo to sedaj vplivalo na sistem. Well, I, I, Kar zadeva izjave, o kateri ste govorili, ne, nisem slišal za to. N Nisem pa prepričan, da sem razumel vaše vprašanje. Ne vem, kaj ste želeli povedati. Ste govorili o bančni uniji. Lahko prosim bolje razložite svoje vprašanje. Kaj natanko vas je zanimalo? Jeri Andreja Rija. Andreja Rija je včeraj na Dunaju, to novico boste našli povsod, dejal, da nekatere banke ne bodo opravile stresnih testov. Zanima me, ali take izjave lahko destabilizirajo sintem in ali bi vi, če bi bili gospod Rija, dali enako izjavo. Uh, ja, opravičujem se, zdaj bolje razumem vprašanje. Ne morem prejudicirati, kakšni bodo rezultati stresnih testov. To še teče v tem trenutku in rezultati naj bi bili objavljeni k malu. Zelo pomembno pa je tudi to, da če želimo imeti močne banke v bančni uniji, potem moramo vedeti tudi to, da so banke že naredile nekatere korake za to, da bi povečale svoj kapital. Vem, da je to proces, ki se izvaja zelo resno zelo strogo in prepričan sem, da bomo lahko zaupali ugotovitvam, ko bodo te na voljo. Mislim pa, da ni ne pametno, ne možno, da bi v tej fazi komentiral, kaj se bo po vsej verjetnosti zgodilo. Enostavno ne vem, kakšni bodo rezultati. Ampak glede na to, da imamo to infrastrukturo in da lahko vemo, kakšna je podlaga, na kateri delamo naprej za doseganje bančne unije, ta sistem se mi zdi pravi, rezultate bomo k mali imeli in upam, da bo nov sistem, ki se uvaja za prihodnost, z odborov za reševanje, upam, da bo ta pomagal, da bomo lahko bolj zaupali v naš obramni sistem. Hvala lepa, gospa Ivana Maletič. Hvala, gospod predsednik. Lep pozdrav, gospod kandidat za komisarja. Dve vprašanje imam. Eno se nanaša na visoko raven dolgov in razdolževanje, kar je eno pomembnih vprašanj in kar tudi upočasnjuje proces oživitve. Uh, Kakšen bo vaš pristop k neuspehu podjetij in nesolventnosti? Ali boste poskusili izboljšati, kako delujejo priporočila za države v okviru evropskega semestra? Drugo vprašanje pa se nanaša na uredbo o plačilih, kaj menite o njej in kaj menite o tem, da bi plačila dobaviteljem morala potekati v 60, največ 90 dneh. Po drugi strani pa se srečujemo s težavami s plačili iz evropskega proračuna državam članicam. Kako in ali boste vključeni v reševanje tega vprašanja? Well, I, I think these are a number of the. Vrsta stvari, ki ste jih omenili, ne sodi nujno ravno v bistvo mojega resorja, vendar pa bom seveda tudi del kolegija komisarjev, ki bo to obravnaval. Seveda poznam učinke priporočil za države. Vem, da to lahko pomembno vpliva na stabilnost, vendar pa je to proces, ki sodi v portfel gospoda Moskovičja in Tudi on bo sodeloval s svojimi kolegi. Kar pa zadeva raven plačil. Direktiva o plačilih je sicer nekaj drugega, vendar pa, če so kakšna vprašanja konkretna, ki jih lahko predebatirava po tem sestanku, mi lahko razložite, kaj vas skrbi in z veseljem se bom pogovoril z vami. Thank you. Hvala lepa. Jonas Fernandez. You, Hvala, gospod predsednik. Dobrodošli, gospod Hill. Govoril bom v jeziku Cervantesa. El, el, el señor Barnier, eh, as... Gospod Barnier je bil zelo dejaven v svojem mandatu. Več kot 50 zakonodajnih predlogov je poslal temu odboru. Mnogi so bili kasneje še dopolnjeni in popravljeni v sodelovanju z nami. Ali boste nadaljevali s tem zakonodajnim aktivizmom gospoda Barnjeja ali pa boste bolj pragmatični in se boste zadev lotevali nekoliko počasneje? V tem trenutku imamo na mizi dosje o primerjalnih vrednostih ljudi seveda zanima, ali se bo povečalo število definicij teh primerjalnih vrednosti, tako imenovanih benchmarkov, ali bi bilo po vašem mnenju bolje, da bi imeli manjše število krovnih predpisov, ali se vam zdi, da bi morali število zmanjšati. Do, Karkoli bom naredil, upam, da ne bom komu prekrižal načrtov. Ne glede na to, koliko bo predpisov, spraševali ste, ali bom sledil gospodu Barnjeju. Prva stvar, ki jo moram povedati, je ta, da glede na velik obseg zakonodaje v preteklih letih je moja prva prioriteta ta, da uveljavimo kakih 400 ukrepov, ki jih bomo skupaj morali predelati in začeti izvajati. Zato je moj prvi odgovor. Veliko bo podrobnega dela, ki ga bomo imeli natanko s tem. O nekaterih temah smo se že pogovarjali, kjer bo treba delati naprej. Naj bodo to um, skladi denarnih trgov ali bodo to primerjalne vrednosti, ali so to nova tveganja, ali zakonodaja, ki bo potrebna v zvezi z unijo kapitalskih trgov. Ampak moj pristop, in to je bilo tudi bistvo vašega vprašanja, pa bo ta, da skušam doseči zelo zahtevno ravnotežje in dosežem točno pravo količino zakonodaje, da bo sistem varen, ne pa tako zelo varen, da ne bo nobene gospodarske aktivnosti. Ne morem vam torej dati številčnega odgovora, nimam neke ciljne vrednosti ali hočem poslati točno enako število zakonodajnih dokumentov ali samo 50 odstotkov. Gospod Barnier je verjetno sam presodil, da je bilo toliko zakonodaje potrebne za soočanje z problemi. In to bo tudi moj pristop. Mislim, da moramo pogledati, kaj smo naredili v preteklosti, pogledati, če smo to naredili prav z vseh vidikov. In to je tudi stališče, s katerim vem, da bi se gospod Barnje strinjal. Thank you, Marisa Matijaš, for the GUE. Marija Matijaš. Obrigada, senhor presidente. Here. Senhor Il, eu vou esperar que ponhas. Počakala bom, gospod Hil, da si nataknete slušalke. Govorila bom jezik Kamonša in Sermaga. Torej, to, kar bom povedala, sem vam že nekoč omenila. Ko je izbruhnila kriza, nam gotovo ni manjkalo nečesa, to pa so bile obljube, da bomo ta sistem ponovno spravili v red. Vidimo pa, da so se nekateri samo pretvarjali, da ta sistem spravljajo v red. Zdaj pa nekaj vprašanj. Evropska centralna banka zagotavlja denar, ki nikoli ne pride v realno gospodarstvo. S projekti investicij, ki naj bi okrepili gospodarstvo, ali vas ne skrbi, da bo vsa ta likvidnost povzročila probleme, ki jih bomo imeli v prihodnje? Potem problemi, ki smo jih slišali ogromno krat, to pa je ločevanje bančnega dolga od dolga držav. Kakšno je vaše mnenje? Gospod predsednik, morala sem čakati 20 sekund, da je gospod Hill nataknil slušalke. Torej, tretje vprašanje. Ali lahko odgovorite na vprašanje, ki ga je postavil kolega glede implicitnih subvencij bankam, ki bi sicer propadle? I think, first of all, in terms of, uh, is it the case that all the work... Mislim, da gre za dejstvo, da je potekalo delo tudi, oziroma, da ste pravzaprav v svojim vprašanju želeli nakazati, da prejšnji odbor v prejšnjem sklicu in prejšnji pristojni komisar za to področje niste upravljali svojega dela. Pa mislim, da ni tako. Ljudje so se pač morali odzvati na izredne razmere soočali smo se z razpadom finančnega in gospodarskega sistema, celotnega bančnega sistema in sistema finančnih storitev. Dejstvo, da smo danes tu, pomeni, da smo zadeve razrešili in kaže tudi na trud uložen v reševanje. Vem tudi, da si bodo nekateri tako kot vi, vedno želeli več. Ampak, ko gre za zagotavljanje ravnovesja in sprejemanje potrebnih ukrepov in vnašanje potrebne stabilnosti v sistem, pa mislim, da sta tako parlament kot moj predhodnik dosegla dobre rezultate. Kar se tiče ECB in zasebnih sredstev, oziroma preostanka teh sredstev, pa naj povem, da je del moje naloge, ki jo bom opravil na področju finančnih trgov ta, da bi sprostil sredstva iz zasebnega sektorja, ki bi se lahko prelila v javna sredstva. Teh 300 milijard evrov, ki jih je omenil gospod Juncker, predstavlja sredstva, ki bi jih morali uporabiti kot vzvod ob javnih sredstvih. Tako da mislim, da je to pot, ki bi jo morali obrati v prihodnje. Mislim, da nimam več časa, ampak morda bom lahko na vaše vprašanje odgovoril pri katerem od nadaljnih vprašanj. Hvala, Filip Lambert za zelene. Najlepša hvala, predsedujoči, gospod Hill. Samo enkrat eh, smo se sestala pred današnjim srečanjem in dejali ste nekaj, kar me je osupnilo. Dejali ste, da ne bi smelo biti finančnih institucij, ki bi bile prevelike, da bi lahko propadle. In prav imate. Prav ste dejali danes, ko ste rekli, da menite, da morda niso bili vsi elementi ureditve finančnih sistemov najboljše in hvala, da ste dejali, da je marsikaj lahko izboljšamo. Hvala, da ste imeli torej prav. Moje vprašanje je dokaj enostavno. Kateri so trije glavni ukrepe, ki bi jih radi sprejeli, zato da bi zagotovili, kot ste dejali, da ne bomo imeli več institucij, ki so prevelike, da bi propadle, ki jih je pretežko nadzorovati in upravljati? Hvala. Well, I think that is Mislim, da je to vprašanje pomembno. Mislim pa, da so se, se, se stala več kot enkrat. Eh, mislim, da se vedno znova srečava, tako ali drugače. Menim, da si moramo zadati izziv soočanja s težavo z institucijami, ki so prevelike, da bi lahko propadle ali prevelike, da bi jih lahko nadzorovali. Mislim, da je najprej treba sprejeti ukrepe, s katerimi bi preprečili nastanek tovrstnih težav. To je razprava, ki jo bomo vodili v okviru strukturnih reform. Poskušali bomo zmanjšati tveganje že na tem področju. Nasplošno pa se moramo zavedati tudi, odkud tveganja izhajajo. Tu gre torej za vprašanje preglednosti in zagotavljanja tega, da obstaja velik nabor raznolikih finančnih institucij. To ne velja samo za bančni sektor, tudi drugovce porajajo tveganja. Treba se je zavedati, kdaj do njih pride in predvideti ustrezen nadzor ter mehanizme reševanja v primerih, da bi jih potrebovali. In mislim, da smo storili na področju varčništva velik korak v tej smeri. Vem pa, da obstajajo tudi druga področja, ki bi jih nekateri radi pregledali. Nasplošno bom v nadaljevanju odprt eh, do ukrepov, ki bi jih morali morda ponovno sprejeti. Kar pa se tiče mojega pristopa, pa si bom prizadeval, da zagotovim to osnovno ravnovesje. Vem, da se vedno vračam na to načelo. Tu gre za zmaševanje tveganja, tako da ne bomo obremenili davkoplačevalcev zaradi dolgov nekaterih institucij, ki imajo včasih kapital, ki je večji od bruto nacionalnega proizvoda posameznih držav. Sedaj pa za ELS Werner Lange. Najlepša hvala. Lord Hill, v skladu z vašim dopisom za mandat ste odgovorni tudi za dolgoročno financiranje. Zanima me v navezavi na to, kakšno, kaj je vaše mnenje glede evropskih obveznic, evrskih obveznic, ki so bile predlagane v prejšnjem sklitu komisije. Pod, poleg tega me zanima, kako po z visokofrekvenčnim trgovanjem v okviru dolgoročnega financiranja ni to ravno nasprotju z vašo idejo. In poleg tega. V luči delegiranih aktov me zanima, kako boste v prihodnosti zagotovili hitro obveščenost eh, Evropskega parlamenta in kako boste zagotovili sodelovanje bazelskega odbora. Ta je v preteklosti vedno ocenjeval tveganje pri državnih obveznicah. Te je ocenjeval dokaj nizko v primerjavi s tveganjem, ki jih je dodelil naprimer velikim zasebnim projektom. Kako boste ukrepali pri teh nadaljnih vprašanjih? Well, there are a number of questions Da, zastavili ste kar nekaj vprašanj v svojem prispevku. Nekatera so dokaj tehnične narave. Mislim, da bi bilo najbolj razumno, da se sestaneva skupaj z um, sodelavci v okviru mojega prihodnjega kabineta in da spregovorimo o pristopu do delegiranih in izvedbenih aktov. Bi pa povedal, da bi tu spoštoval primerno metodo, metodo posvetovanja z odborom. Dobro bi bilo, da o tem temeljito spregovorimo, tako da se bodo ljudje zavedali, kakšni so predlogi in težave. Vsekakor bi rad eh, ubral to pot eh, v vseh primerih. Kar se tiče evrskih obveznic in eh, preteklih predlogov, pa nisem najbolje obveščen in vam ne more podati odgovora na to specifično vprašanje. Seveda pa se bom posvetoval o tem vprašanju v prihodnosti in bomo v naslednji priložnosti s tem, o tem spregovoril z vami. E Hvala. Sedaj pa za EFDD ponovno gospod Stefan Wolf. Hvala. Lord Hillu, v najni državi je veliko ljudi, ki bi radi slišali, kakšen je dejanski namen vašega imenovanja. Jasno je postalo danes, eh, da želite delovati v interesu Evropske unije in ne v interesu specifičnih skupin in eh, Združnega kraljestva. Mislim, eh, da je to voda na mlin tistih, ki nasprotujejo Devonu Cameronu. In dejali ste, da želite zagotoviti, da bomo približno 400 direktiv izvajali. In, uh, da bo fin Unija finančnih trgov dobro delovala in da bodo s tem seznanjeni tudi tisti, ki tega niso dobro po poznali. Naj pa vas opomnim še na malenkost na peti strani vašega mandata. Gospod Junkar je dejal, da bi morali zmanjšati pris finančne prispevke za tri bančne regulatorje, ki nadzorujejo finančni sektor Združenega kraljestva. Ti nadzorniki naj bi bili financirani iz sredstev dejanskega sektorja, ki ga nadzorujejo. Objavljeno je bilo tudi poročilo o tem vprašanju. Dejano je bilo, da tako odpiramo stranska vrata za financiranje sitija. Želite pa pravzaprav uvesti obdavčitev za siti. In eh, ne vem, ali je to v interesu Združenega kraljestva. I don't think there's probably a lot I can add to. Ne vem, ali je sploh še kaj, kar lahko dodam k eh, temu, kar sem povedal ob prejšnjem vprašanju, ki ste ga zastavili. Preprosto, to je naloga, ki bi jo rad izpolnil v okviru kolegija komisarjev. Upam, da bom naloga lahko izpolnil tako, da bomo imeli močen finančni sektor, in eh, da bo to zagotovilo koristi za vse delavce v finančnem sektorju. Če imamo dobre in stabilne trge in eh, stabilne finančne trge, lahko zagotovimo stabilnost za vzpostavitev podjetij. Predstavljal bi si, da bi to stališče lahko predstavili, podprli glede na to, da sami tudi izhajate iz sitija. Mislim pa, da, pravzaprav, da vas pravzaprav ne zanima dejanski odgovor, ki bi ga podal na vaše vprašanje. Hvala, sedaj pa Hugh Baye za SND. Hvala, gospod predsednik, gospod kandidat za komisar za nas, socialiste. Je zelo pomembno, eh, da eh, eh, se skuša pri vsem tem zagotoviti tudi nekaj varčevanja. Kaj menite glede finančnih transakcij in sicer je to predvidel parlament za učinkovit boj proti špekulacijam? Ali menite, da je to dober inštrument in če, ali bo boste eh, pri, eh, torej sodelovali transverzalno k razpravam o sami osnovi za eh, te finančne transakcije. In sicer in tretjič, nisem povsem dobro razumel vaše vprašanje na, na vprašanje kolegice pervanš glede eh, pranja eh, denarja in eh, instrumenta, regulacijskega instrumenta v tem pogledu. Hvala vnaprej za vaš odgovor. The, uh, FTT, uh... Glede davka na finančne transakcije, vem, da gre tu za problematično vprašanje to vprašanje o pristojnosti kolega Pjera Moskovičijo. Predsednik Juncker je dejal, da je obdavčitev finančnega sektorja pravzaprav vprašanje pravičnosti. Izvorni predlog komisije je bil sicer nekoliko spremenjen, njegov namen pa je bil preprečiti razdrobitev finančnih eh, trgov in eh, zmanjšati število transakcij, ki niso bile izvedene v korist širšega gospodarstva. Koliko razumem revidiran predlog komisije, do katerega je prišlo v postopku posvetovanja z državami članicami, 11 držav članic je predlagalo spremembe in koliko da razumem, bo kolega Moskoviči vodilani pri obravnavi tega dosjeja. Seveda bodo v nadaljevanju zagotovo potekale širše razprave o tem predlogu. Mislim pa, da k temu nimam pravzaprav kaj več dodati glede davka na finančne transakcije. Torej. Um, the uh, specific uh, Uredba, ki se nanaša na boj proti pranju denarju, denarja, pa je dosje, o katerem mislim, da v preteklih 14 dneh nisem bil najbolje obveščen. Kar pa se tiče pristopa, ki bi ga obral, uh, pa mislim, da gre za primer, ki izhaja iz mednarodnih dogovorov, kako pomemben je torej boj proti pranju denarja. Treba je zagotoviti, da uporabljamo skupna pravila. Rad bi podprl ukrepe, ki ste jih omenili. Nisem pa seznanja s podrobnostmi, tako da ne morem podati natančnega odgovora. Hvala, o tem bomo tako ali tako vodili trialog, tako da boste bolje seznanjeni. Za EKR, Ashley Fox. Lep pozdrav, Lord Hill. V zadnjem sklicu parlamenta smo nekaterim posvetili veliko časa delu na dosjeju Solventnost 2. Zamuda pri dokončanju tega dosjeja je stala finančno finančni sektor veliko časa in stroškov. To so bili stroški, ki so bili v končni fazi preneseni na potrošnike. Mislim, da so bili samo lobisti in pravniki tisti, ki so bili v končni fazi zadovoljni s tem predlogom. Kako boste vi zagotovili, da bo revizija direktive, da di, revizija direktive o po, pokojninskih zarovanjih ne bo postala še ena solventnost dve. Kako boste zagotovili ustrezno ureditev za zagotavljanje pokojninskih zavarovanj v Evropski uniji? Hvala. Zavedam se, da je bil proces sprejemanja solventnosti dve zelo dolgi zapleten. Zaradi sprememb na tr finančnem trgu smo morali unesti v spremembe v sam predlog. In strinjam se z vami, da hitreje, kot lahko odpravimo težave in nejasnosti in hitreje, ko lahko zagotovimo stabilnost za podjetja in posameznike, da lahko torej načrtujejo delo, bolje nam gre. Kar se tiče pokojninskih skladov in IOP-ov, pa naj povem in upam, da vas bom s tem lahko pomiril. Tu je izhodiš, izhodišče nekoliko drugačno. V primeru IOP-ov ne predvidevamo kapitalskih rezerv, kot so v primeru predloga Solventnost 2 leta 2003 naj bi torej revid. 2013 naj bi torej revidirali direktivo o IOP-ih um, in jo uskladili z zahtevami po preglednosti. To je predlog, um, ki je bil predložen parlamentu v letu 2013. Zaradi tega mislim, da ta postopek ne bo v nobenem primeru potekal tako dolgo kot postopek v primeru solventnosti dve, tako da mislim, da bo dosje obral nekoliko drugačno pot. Hvala, sedaj pa za Alde, Michael Toiler. Hvala predsedujoči, gospod Hill. Pokazali ste svoje dobre retorične veščine, ampak ker nekoliko premajankuje vsebine, bi za voljo vprašanj dveh kolegov strani Adem ja, še enkrat zastavil vprašanje glede treh dejanskih uh, ukrepov, ki jih boste sprejeli za zagotovitev dejanske finančne unije. Poleg tega prihajate iz vlade države članice, ki ni del Evropske evrskega območja. Bančni sektor te države je oblikovan na nacionalni ravni. Kot komisar za finančne trge boste v prihodnosti tesno seznanjeni z eh, tajnimi posli nekaterih bank v evrskem območju. Ali menite, da bi morda prišlo tu do potencijalnih eh, nas, nasproti in konfliktov in če da, kako boste to razrešili? mislim, da ne bo prišlo do nikakršnih uh, konfliktov interesov in stališče na tem področju je enako kot uh, stališče gospoda Barnjeja. Kako bi to vprašanje razrešil? Tu pa je moj odgovor, da sem zavezan spoštovanju pogodb za obljuba, ki jo bom upam, da sprejel oziroma podal pred sodiščem mislim, da pomeni, da se na to pot ne spuščam preveč lahko dušno. Tu gre tudi za moralno odgovornost in deloval bom na podlagi tega načela. Kar se tiče unije kapitalskih trgov in podrobnosti tega, pa mislim, da sem že orisal nekatera izmed možnih področji, ki bi jih eh, lahko upoštevali ob eh, predlogu za naložbe, ki sklad znaša 300 milijard evrov po predlogu gospoda Junkarja. Lahko bi predvideli naložbe kot eh, enega izmed ukrepov, potem bi lahko predvideli tudi ustrezno listninjenje, tako da bi z drugimi besedami spodbudili naložbe v varne instrumente. Poleg tega bi lahko razmislili o ukrepih za to, da bi bili trgi finančnih storitev bolj privlačni. Trenutno uredba o MIFID-u predvideva spodbude za MSP-je. Prej sem omenil tudi kreditne ureditve za MSP-je. Tudi tu bi lahko ukrepali. Uh, potem eh, lahko predvidimo tudi ukrepe na področju zasebnega sektorja. Tako da se upravičujem, če sem po samo nekaj tednih še nimam do potankosti oblikovanega načrta. Rad bi se vrnil na tisto, kar sem dejal prej. Rad bi nekoliko več časa, da oblikujem smiselno pot naprej. Hvala, sedaj pa Ester Delange za ELS. Hvala, Lord Hill. Z veseljem sem prisluhnila temu, da ne verjamete v rešitev, ki bila primerna začitev vse. vse. Uh, Tudi sama ne verjamem temu načelu in niti nizozemski državljani ne. Nizozemski pokojninski sistem je dokaj drugačen od ostalih in rada bi zagotovila, da ne bo podvržen daljnosežni harmonizaciji in temu pristopu enotnega merila za vse, ki ga pogosto zagovarjajo predstavniki tu. Poleg tega kolegi so zastavili vprašanje glede alternativnih sredstev za kreditiranje predvsem, ko gre za mala in srednje velika podjetja. In tu me sem z veseljem prisluhnemo vaši mu stališču glede pomembnosti MSP-jev. Potem pristop od spodaj na vzgolj. Tu gre za pristop, ko bi lahko podjetniki si sposojili sredstev drug od drugega. Trenutno pa jih pravzaprav omejujemo pri tem podvr podvrženo so ureditvam, ki veljajo za večje banke. Lahko lahko potrdite, da bodo taki pristopi od spodaj na zon izključeni iz nekatere zakonodaje, naprimer iz eh, zahtev CRD4. Kajti to je pomembno za zagotavljanje finančnih sredstev na način, kot ga naprimer poznajo tudi ZDA. Strinjam se z načeljnim pristopom, ki ste ga orisali v obeh primerih. Mislim, da se moramo izogniti temu, da bi z zakonodajo zaobjeli manjše akterje, akterje v javnem interesu. In mislim, da je to pristop, ki bi ga lahko brali pri oblikovanju unije trgov. Kar pa se tiče pokojninskih sistemov, pa se lahko navržem, navežem na vprašanje gospoda Foxa o IOP-ih. Mislim, da je tu treba zauzeti splošni pristop, širši pogled. Se pa že sedaj na podlagi upravljenega dela zavedam, koliko truda je bilo uloženega v to, da bi našli različne rešitve, s katerimi bi upoštevali razlike na posameznih trgih. želimo najti torej rešitve, ki bodo primerne za največje možno število akterjev. Hvala, sedaj pa moli Scott Cato za zelene. Hvala. V, pisni, v svojih pisnih odgovorih ste dejali, da bo eno izmed ključnih značilnosti tega sklica mandata okrepljeno sodelovanje med eh, komisijo in eh, parlamentom. Evropske vlade pa so pogosto izpodbujale predloge strani komisije in mislim, da se tega lahko obetamo tudi v prihodnosti. V tem zaslišanju ste že večkrat omenili številne potencijalne konflikte. Me pa zanima, kako bo s posebno situacijo, ki jo želi doseči Združeno kraljestvo na področju finančnih storitev. London je največji finančni center v Evropski uniji in mislim, da ste zagotovo razmislili o razhajajočih se stališčih, ko gre za denarne sklade, izvedene finančne instrumente in finančna merila ter tudi sekundarno zakonodajo, ki pokriva pokojninske sklade in naložbene sklade. Kot nekdani član britanske vlade me zanima, ali vidite, da bi lahko imeli vlogo pri ponovnem izpogajanju stališča za Združeno kraljestvo. Kakšno stališče bi sami zavzeli tu? Moj odgovor je dokaj enostaven. Rad bi bil evropski komisar. Moja naloga je, da izvajam naloge, ki so mi bile podane v mandatu po najboljših zmogljivostih. Kar se tiče mm, različnih razprav o reformi, in spremembah v britanski vladi ter v odnosih med drugimi državami, članicami in institucijami. No, tu pa naj povem, da je to vprašanje, ki zadeva te akterje, ne mene. Tako da ne vidim, da bi tu prišlo do konflikta interesov. Sam bom delo opravljal kot evropski komisar. Thank you. Now for the EFTD, Marko... Hvala za EFTD, Marko Cani. Eh. Hvala. Gospod Hill, ko je Juncker najavil seznam kandidatov, se nam je ta izbira zdela politična satira, kjer je vsak kandidat dobil najmanj primeren resor. Vi predstavljate najbolj perverzen in kontroverzen izbor. Vidimo torej, da portfelj ki je bil dodeljen vam, pomeni klofuto, ki je ta parlament ne more sprejeti. Ta zgodba kaže, da ste v ogromnem konfliktu interesov. Prihajate iz države, kjer prevladuje finančni sektor izven območja evra. Prav tako vidimo, da Evropa plačuje za te finančne interese, ki naj bi jih vi sedaj uredili. Sodite tudi v stranko, ki je bila vedno najbolj dejavna pri zagovarjanju interesov špekulantov. Ali državljanom lahko zagotovite, da boste nepristranski na področju, kot je področje urejanja finančnega sektorja? Ali mislite, da zadošča prodati delnice, da ni več eh, konflikta interesov? Ali nam lahko date odgovor, kajti evropski državljani imajo zelo, zelo velike dvome? Kot ste dejali, sem res prodal svoje vrednostne papirje, govorili pa ste pravzaprav o celih svežnih, tako da ne vem, odkje vam ta ideja. Prodal sem samo tiste delnice, ki sem jih prejel, ko sem prodal svoje podjetje. In te delnice so bile, kot sem prej dejal, prodane v 24 urah po tem, ko sem sprejel kandidaturo. Ne sprejemam tega, da ste me orisali na tak način, kot ste me torej, kar se tiče mojega pristopa k delu ali k mojemu zadju ali pa odnosu do moje države, ki ste ga omenili. In kot sem dejal že prej, imam zelo jasno stališče. To je naloga, ki se je ne bom notil lahko dušno, temelji na določbah iz pogodbe, in sprejel bom tudi ustrezno zavezo, tako da bom uh, ustrezno izvajal svoje naloge, če bom imel priložnost za to in sicer vedno v interesu Evropske unije. Najlepša hvala, sedaj pa Catherine Stiller za SND. Hvala. Gospod Juncker je želel zagotoviti, da bo okvir za finančni nazor upošteval interese vlagateljev in malih bank. Treba je zagotoviti, da bodo finančne storitve delovali bolje za naše državljanje. Samo 25 odstotkov državljanov trenutno zaupa bankam, pravijo statistike, kar je dokaj nizko. Katere ukrepe boste uporabili za to, da bi povrnili zaupanje v bančni sektor in v sektor finančnih storitev, tako da boste postala bolj transparentna in konkurenčna? Kako boste zagotovili, da bomo ubranili najvišjo stopno zaščite potrošnikov tudi v luči trenutno sprejetih direktiv? Um, Oprostite, mislim, eh, da gre za zelo pomembno vprašanje, eh, ki ste ga načeli in eh, omenil sem že v vodnih pripombah osredotočanje na potrošnikove interese v naslednjih petih letih bo izjemno pomembno in tudi v zadnjih petih letih eh, je eh, bilo to jasno, namreč sistem storitev eh, je eh, bil namenjen eh, ohranjanju finančnega sistema. Sedaj je kriza eh, mimo in možno eh, bo nameniti več časa razmisleku o tem, kako zagotoviti več eh, koristi potrošnikom in državljanom. Praktično gledano, če pomislimo naprimer na zavarovalne eh, proizvode, pa naj gre za avtomobilsko ali eh, druga zavarovanja, ki se razlikujejo od trga do trga in rezultat je, da na nekaterih eh, segmentih trga potrošniki plačujejo veliko več kot v drugih segmentih trga. Torej, razmisliti o praktičnih eh, oblikah zagotavljanja koristi bi bilo odlično. Eh, delo je bilo že narejeno v zvezi z večjo preglednostjo v preteklosti, potem eh, tudi opravljeno delo na tem, da ljudje tudi vedo, kaj podpisujejo, Eh, in eh, tako dalje. Potrebno je sedaj poiskati še druge načine. Potem celotno vprašanje eh, tudi naprimer zaračunavanja provizij za finančne storitve. In potrebno je vedeti, kakšne so dajatve na eni strani in kaj potem na tej podlagi ljudje dobijo z vidika specifičnega proizvoda. Na tem področju bodo dobrodošle, dobrodošli predlogi eh, odbora IMKO in drugih eh, v naslednjih petih letih. Hvala lepa, Kay Swinburne. Hvala, Lord Hill. Dobila sem priložnost za drugo vprašanje in eh, ne morem se izogniti tehničnim platem eh, tega, s čimer smo se ukvarjali v ekonu v zadnjih letih. Zlasti pa glede zakonodaje eh, in tudi sisteme za tretje države. Tu so stvari pogosto bile kontradiktorne. Tu so različni dosjeji, naprimer, ali ta direktivo gledate kot na neke vrste direktive omnibusa. In zlasti eh, naprimer na različnih trgih, ki eh, vsi uveljavljajo različne eh, scheme oziroma različne sisteme. Potem, kar je tudi pomembno, je, so, so naprimer sistemi, ki se nanašajo na delovanje eh, borze. Hvala lepa. Kar zadeva eh, te zamisli o neke vrste omnibus direktive. V zadnjih eh, dveh eh, tednih eh, pravzaprav eh, nisem še o tem razmišljal. Moj splošni pristop, kot sem že poprej je dejal, je pristop skozi uredbe oziroma skozi reguliranje. Zlasti pa zato, da zagotovimo dosledno opravljanje dejavnosti na različnih eh, področjih. Na eni strani zaradi tehničnih eh, zahtev, na drugi strani pa tudi zaradi obsega eh, zahtev. Tu so tudi različna izhodišča, kako je vse to med seboj povezano. Mislim, da je to predvsej zapleteno. Splošno pravilo pa je, da mora Eh, to biti narejeno čim bolj preprosto. Na vsak način bom eh, to z veseljem eh, preučil. Sicer pa naprimer v bolj splošnem pomenu. Tu je vprašanje tudi ekvivalentnosti eh, enačanja med pravili, ki jih imamo. Lahko rečemo, na vsak način moramo reči, da se danje stanje ni zadovoljivo, da je treba poiskati eh, bolj trajno rešitev in to bo ravno izziv, ki se ga bo potrebno čim preje lotiti. Eh, Torej, glede te eh, ekvivalentnosti tudi eh, vedeti moramo, da mora to veljati tudi za američane. Sicer pa eh, je podpredsednik Barnije na tem delu skušal je priti do dogovora in njegovemu pristopu bom sledil. Naslednji govornik je Matt Carty. Eh, hvala, gospod eh, predsednik, gospod kandidat za komisarja. Eh, povrnil bi se na vprašanje na skrižja interesov. Vedeli boste, da so mnogi komentatorji in tudi poslanci izražali svoje dvome glede vašega dela v sitiju in v zasebnem sektorju. In Na vsak način eh, so mnogi izrazili upanje tudi, da se boste držali eh, tega, kar je urejeno na tem področju in ni nujno eh, manj regulative dobra zadeva. Eh, sicer pa glede urejanja eh, finančnih storitev, ali menite, da je tu prostor za reformo na tem področju ali pa da je kak vidik tega potrebno okrepiti? kako boste tudi zagotovili zaupanje, zaupanje eh, odjemalcev eh, na tem področju eh, in kako boste upoštevali njihove interesi v industriji, s katero ste bili očitno zelo tesno povezani. Prav, bom poskusil še enkrat. Prvič, ravno kar smo govorili o eh, pomembnosti vprašanja, da ustrezno razmišljamo o potrošnikih, eh, o uporabnikih storitev, zato da bodo, eh, da, da bodo primerne za, za njih. Drugič, Mislim, da ste rekli, da ne menite, da je manj regulative nujno dobro. No, eh, mogoče boste eh, šokirani, če povem, da se strinjam s tem mišljenjem. Eh, Kar sam menim je, da je potrebno imeti ravno dovolj reguliranje, kajti videli smo že, kaj se zgodi, če tega ni dovolj. In prosim, da mi ne pripisujete pogledov, ki jih nimam glede pomena eh, takega urejanja o ustreznem ravnovesju v ustrezno delujočem gospodarstvu. Nisem rekel in ne menim, da potrebujemo eh, naprimer vse povsem stoodstotno regulirano. Na vsak način pa je potrebno to imeti racionalen pogled, pameten pogled, kaj ti imamo že sistem, sistem za eh, revidiranje uredb in temu je potrebno, eh, potrebno slediti in ravno izkrbi, da zagotovimo ustrezno ravnovesje. In Če je kakršnokoli področje, kjer menim, da je potrebno hitro reagirati na krizo, kot vemo, v taki situaciji eh, se vedno obstaja eh, trud oziroma prizadevanja, da se to naredi tako, vendar ni nujno vedno povsem uspešno. Kot sem že povedal, pred osmimi leti sem že odprodal svoje podjetje in tu ne sedim kot predstavnik eh, City of London. City -a. Hvala lepa. In še zadnje vprašanje se strani Filipa Debakarja. Hvala lepa, gospod predsednik. Mislim, da je moja naloga sedaj, da poskrbim še za kakšno vprašanje, ki je izostalo. Moje vprašanje se nanaša na bančno unijo. Ali boste uvedli zadnji, eh, zadnji steber, eh, steber, opustite eh, te unije in sicer gre za. To, ta, to enotno jamstveno schemo za depozite. Drugič, niste specifično povedali, eh, kaj ti kumulativni učinki eh, ukrepov za, eh, ki, in odprave, odprave ovir za majhna in srednja velika podjetja in izvajanje na različnejših instrumentov, kaj boste spremenili. In enako velja tudi za IPO. Eh, imamo tak trg, katere ovire boste odstranili, da boste zagotovili dostop eh, do eh, trgov. Želim zelo konkretne odgovore, prosim. Glede bančne unije. Za začetek. Mislim, da ne morem povedati česa drugega, kot tisto, kar sem že omenil poprej v odgovorih in sicer glede enotne jamstvene scheme za depozite, tako da ne morem odgovoriti za da ali ne. Potrebno je poskrbiti, da bo, sist poskrbeti, da bo sistem deloval. In kot uh, sem vedno povedal, vedno bomo najprej ocenili učinek, potem pa ugotovili, ali je potrebno kaj spremeniti. Tako da eh, ne morem pa navesti kakšne konkretne časovnice, kot bi si jo želeli. Kar kar zadeva unije kapitalskih trgov, tu so primeri, ki jih omenjate, ovire, ki jih je potrebno premustiti, ravno to so tista področja, več je teh področji, ki jih bo potrebno dejansko preučiti. Po dveh tednih in preden sem lahko sploh sprejel to delo, če bom. Eh, potrjen, še ne morem eh, naprimer natančno povedati, želim spremeniti to in to uredbo. To in to uredbo je eh, potrebno eh, v bistvu eh, prenoviti in tako dalje. Tu so tiste vprašanja, ki ste jih omenili in eh, potrebno bo po preučitvi izdelati praktičen odgovor, ugotoviti, kaj je potrebno spremeniti, kaj je potrebno uvesti, glede pravil, ali je tu potrebno kaj spremeniti izboljšati. Na vsak način eh, bom na tem delal eh, skupaj z vami, tudi z vami eh, sem odprt za razpravo glede tega in pa eh, potem, eh, ko bo do tega prišlo in eh, ko eh, se bo vse to pripravilo, lahko tudi predložil določeno, eh, določeno eh, časovnico. Enako velja tudi za eh, vidik. Eh,